Vemo, da obstaja nestrinjanje, da obstajajo različna mnenja, da pa obstaja uh, eno, ena stvar, glede katere se vsi strinjamo, torej da moramo natančno uh, vse skupaj oceniti, preveriti, dobiti konkretne številke. Vsem skupaj pa želim veliko uspeha pri nadaljem delu s proračunom. Hvala lepa. S tem smo zaključili skupno razpravo o proračunu parlamenta. Glasovanje o poročilu manjka bo potekalo jutri o poročilu Triple pa bomo glasovali danes. Gremo naprej na naslednjo skupno razpravo in sicer o Evropskem skladu za begunce in šengenskem informacijskem sistemu. Imamo poročilo gospoda Tavaresa o Evropskem skladu za begunce za obdobje 2008-2013 in poročilo gospoda Kuelja o migraciji z šengenskega informacijskega sistema na drugo generacijo šengenskega informacijskega sistema SIS-1 plus na SIS-2. Potem pa je tu še poročilo gospoda Kuelja o migraciji iz šengenskega informacijskega sistema SIS-1 na SIS-2 in na koncu še poročilo Tavares o vzpostavitvi skupnega programa Evropske unije za ponovno naselitev. Najprej bomo govorili o šengenskem informacijskem sistemu besedo dajem gospodu Kuelju, se opravičujem za izgovorjavo vašega imena. Štiri minute imate. Vous avez dit très bien, madame. Zelo dobro ste izgovorili moje ime, gospa predsedujoča. Signore commissarie, cara... Gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Na začetku naj vas spomnim na to, da smo kot parlament kritizirali zamude, do katerih je prišlo do pri sistemu SIS-2. 22. oktobra bi moral začeti delovati sistem SIS-2 in sistem VIS. Evropski parlament je izražal veliko zaskrbljenost nad tem, do kolikšnih zamud prihaja. Svet in komisijo smo pozvali, da opravita vse preizkusne faze, ko gre za projekt SIS-2. SIS-2 bi moral začeti delovati leta 2007 smo že v letu 2010 in nihče ne ve, kdaj bodo testi zaključeni. Glede tega svežnja, ki ga danes obravnavamo, pa bi rad izpostavil dve zadevi. Najprej se moramo vprašati, kdaj bo začel delovati sistem SIS-2. SIS-2 mora delovati na tak način, da bomo lahko preverili, ali delujejo vse tehnične značilnosti, ki smo jih opredelili v pravnem aktu. Zato bi morali opraviti migracijo SIS-1 na SIS-2. Testi še vedno niso bili opravljeni. Zakaj? Zato, ker prihaja do velikih zamud, ker smo naleteli na številne težave in zato je svet sprejel odločitev, da bosta opravljena samo dva testa pri SIS-2. En je bil opravljen v zadnjem četrtletju leta 2009, drugi naj bi bil opravljen poleti letošnjega leta. Kaj so ocenjevali? Ocenjevali so, kolikšna je stabilnost tega sistema. Marca so opravili še en test, 6. aprila je potekalo končno testiranje, vendar podjetje, ki je upravljalo teste, ni v celoti upoštevalo vseh zahtev. Predvsem, kar zadeva omejitve, dimenzije in tako naprej. Rezultati teh testov seveda niso zadovoljivi. Na voljo imamo tudi nov časovni okvir, ki naj bi ga junija potrdili na Evropskem svetu. Mislim, da bi morali, preden začnemo z nadaljnjimi operacijami, izpolniti obveznosti, ki jih imamo. Predvsem je treba preveriti vse tehnične značilnosti tega sistema, opraviti vse teste, pridobiti rezultate, ugotoviti, ali je sistem uspešen in ali je dovolj varen. Zakaj tako hitimo s potrjevanjem tega sistema? Zato, ker še niso izpolnjeni vsi pogoji za migracijo sistema SIS-1 na SIS-2. Komisija ima mandat za oblikovanje sistema SIS-2 in ta mandat se izteče 30. junija letošnjega leta. Zato bomo morali spremeniti nekatere elemente, ki so bili opredeljeni leta 2008, predvsem zaradi tega, ker se bo komisiji iztekel mandat. Kaj želimo spremeniti? Predvsem želimo unesti klauzulo o zapadlosti. Predlagamo, da se rok določi dan 31.12.2013. Poleg tega bi morali opredeliti pravno podlago, zato da bi lahko reševali vse tehnična, vsa tehnična vprašanja. Pri tem je treba uporabljati tudi najboljšo možno tehnologijo, istočasno pa se je treba zastaviti izvedljiv časovni okvir. Kar pa zadeva sam odbor za globalno upravljanje programa, pripričan sem, da bi lahko v okviru tega odbora zagotovili boljše usklajevanje in s tem tudi večjo učinkovitost. Predlagam pa tudi, da bi Evropski parlament nadziral to migracijo sistema SIS-1 na SIS-2, ne samo zaradi tega, ker smo odgovorni za pravno podlago, temveč tudi zaradi tega, ker se bo za ta projekt uporabilo sredstva skupnosti. S gospodom Alvarom sva predlagala predlog spremembe, da se vnesejo dodatne sredstva v rezervo. Poleg tega pa smo z drugimi kolegi predlagali tudi, da računsko sodišče opravi revizijo. Hvala. Hvala lepa. Gospodu Tavaresu ne bom dala besede v tem trenutku, zaradi tega, ker ima težave zaradi vulkana in še ni uspel priti v Strasbur. Takoj, ko bo prišel v dvorano, mu bom dala besedo. Zato predlagam, da dam besedo kar gospodu Alvaru iz odbora za proračun. Eno minuto imate. Hvala, predsedujoča. SIS-2 je dolga zgodba poskusov, neuspehov in ponovnih poizkusov ti so to sedaj stali 90 milijonov evrov eh, in to je bil zapravljen denar v očeh mnogih. Iz proračunskega vidika lahko vsako prizadevanje kolega Koelja podprem, saj v tem vprašanju dobro sodelujeva. V vsem nam je v interesu, da bi SIS 2 deloval, ampak kot pri številnih eh, stvarih v življenju, se moramo tudi priznati, da nekaj ne deluje in moramo razmisliti o alternativah. Kot eh, Evropski parlament se nismo pripravljeni projektu odpovedati in podpiramo gospod Malštrom v vseh pogledih, saj je podedovala ta težki dosje. Vendar pa mora biti jasno, da je potrebno dati denar za SIS-2 v rezervo, tako da bi imeli boljši nadzor nad porabo teh sredstev, kar osebno pričakujem, pa je tudi načrt B za to, da si bomo morda nekega dne morali priznati, da je to, kar smo želeli doseči, ni bilo doseženo. Hvala lepa. Gospoda Tavaresa še vedno ni v dvorani, zato dajem besedo komisarki Malmström. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Začela bom s SIS-om. Poročilo Tavares bomo obravnavali kasneje ali želite, da komentiram v tem trenutku obe poročili. Dobro. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod Kveljo, gospod Alvaro, najlepša hvala za podane pripombe, hvala lepa tudi za konstruktivno sodelovanje, ki smo ga spostavili pri tem zelo zapletenem doseju, ki sem ga res podedovala. Tu gre za zelo zapletena, kompleksna vprašanja, vendar sem odločena, da bom skupaj z vami sodelovala, zato da bi vse opravili na čim bolj previden način in projekt izpeljali do konca. Mislim, da je glasovanje o projektu SIS-2 jutri pravočasno organizirano. Test pri prvi migraciji je bil uspešen in razvoj SIS-2 mora temeljiti na trenutnih tehničnih rešitvah. Tri bistvene elemente je treba upoštevati, ki jih je omenil že gospod Kueljo. Kot je rekel gospod Kueljo, instrumenti bodo prenehali veljati 30. junija. Zato to, ker vemo, da ta datum ni realističen, ga bomo spremenili z, z namenom, da sistem oblikujemo na podlagi strokovnega znanja strokovnjakov iz držav članic. 3. in 4. junija bo to obravnaval tudi svet. Nažalost, komisija v tem trenutku še ne more sprejeti podanega predloga. Strokovnjaki komisije so trenutno v sklepni fazi prilagajanja tega sistema in tudi prilagajanja urnika. Pri tem sodelujemo z državami članicami. Ko bo ta vaja zaključena, bomo kot komisija na naslednjem svetu PNZ predstavili tudi svoj predlog. To bo čez dva tedna. V odboru za globalno upravljanje programa sodelujejo strokovnjaki in ta odbor bi morali bolj formalizirati. Odbor se je namreč izkazal za koristnega pri izmenjavi mnen, pri sodelovanju, pri podajanju predlogov, pri sodelovanju med strokovnjaki z držav članic. S tem bomo, se mi zdi, tudi bolj poenostavili in poenotili postopke. Ni dobro, da bi ta odbor namenili tudi drugim poslancem in tako naprej. Mislim, da bi morali strogo ločiti tehnično delo od političnega dela. Zato je komisija pripravljena posredovati vse tehnične informacije vsem članom in članicam parlamenta, prav tako smo pripravljeni parlamentu predložiti poročila sestanku tega odbora, kot je predlagal gospod Kveljo. Rekli ste tudi, da bi morali prilagoditi zakonodajni okvir za to, da se sprejme alternativna rešitev, če bo to treba. Mislim, da se vsi strinjamo s tem. Kar zadeva proračunske vidike, kako bomo nadalje razvijali sistem SIS-2. Strinjamo se s poročevalcem, ki pravi, da bi morali čim bolj koristno uporabiti denar davkoplačevalcev. Prav zaradi tega bi Evropski parlament moral imeti možnost, da do leta 2011 sredstva za razvoj SIS-2 da v rezervo. To je seveda v diskrecijski pravici parlamenta kot proračunskega organa. Kar zadeva izvajanje proračuna, pa prosim gospoda Alvara samo to, da bi čim hitreje sprožil postopek deblokiranja teh sredstev. Na koncu bi se rada zahvalila gospodu Kuelju, odboru Libe, gospodu Alvaru. Hvala za izvrstno sodelovanje pri tem vprašanju. Gospa predsedujoča, če dovolite, bi povedala še par besed o poročilu Tavares. Žal mi je, da gospoda Tavaresa danes ni tu. Z njim sem se že pogovarjala o tej zelo pomembni temi, o Eh, programu Evropske unije za ponovno naselitev. V Aziji, Afriki in na Bližnjem vzhodu je ogromno beguncev in ti begunci se znajdejo v nerešljivih situacijah. Ne morejo se vrniti v svojo zvorno državo, niti se ne morejo vključiti v lokalno skupnost ali v državo, kjer jim je bil prvič izdan azil, kajti te države prav tako trpijo revščino. Zato je ponovna naselitev edina možna rešitev preko ponovne naselitve lahko države članice Evropske unije konkretno izrazijo solidarnost s tistimi državami, ki so preobremenjene. To so države, na katere se prosilci za azil prve obrnejo. Mislim, da bi morali zagotoviti trajnostne, humane razmere in okoliščine za te begunce. Trenutno ne obstaja na ravni Evropske unije strukturno usklajevanje. Evropska komisija meni, da bi Evropska komisija in Unija odigrali bolj pomembno vlogo tudi na svetovni ravni in pokazali solidarnost z najbolj prizadetimi regijami. Septembra 2009 je bil podan predlog, s katerimi naj bi izboljšali položaj. Zelo smo zadovoljni nad pozitivnim odzivom tako strani parlamenta kot sveta na ta predlog. Zato bi se rada zahvalila gospodu Tavaresu za delo, ki ga je opravil. Hvala lepa tudi za doseženo politično soglasje med posameznimi skupinami v zvezi s to tematiko. Kaj je bistvo tega predloga? Evropska unija bo skupaj z UNHCR-om prispevala k bolj strateški uporabi ponovne naselitve. Na letni ravni bomo opredelili skupne prednostne naloge, združili bomo kvote in s tem mislim, da bomo pomagali pri reševanju največjih konfliktov na svetu in olajšali položaj beguncev. Vsaka država članica bo seveda imela končno besedo glede tega, koliko beguncev bo sprejela. Poleg tega pa se bodo lahko države članice med seboj usklajevale, si izmenjevale najboljše prakse, izkušnje. Evropska unija pa bo lahko zagotovila boljši odziv na trenutni razvoj dogodkov, na to, koliko beguncev je, Prav tako bomo namenili sredstva iz Evropskega sklada za begunce. Preko Urada za podporo azilu bomo izvajali tudi projekte, ki bodo namenjeni beguncem in naselitvi, ponovni naselitvi. Sodelovali bomo tako s civilno družbo kot z nevladnimi organizacijami. Od leta 2007 je dodatnih pet držav članic začelo izvajati nacionalne programe za ponovno naselitev, poleg tistih, ki so to vrstne programe že imele. Na ravni Evropske unije smo leta 2008 sprejeli nekatere zaveze in mislim, da bi morali čim hitreje sprejeti podan predlog, zato da bi te obveze tudi izpolnili. Res je, da obstajajo razlike v samih postopkih, te razlike pa tudi ovirajo hiter sprejem predloga. Zelo pomembno je tudi z političnega vidika, da ta predlog čim hitreje podpremo. Komisija bo opredelila letne prednostne naloge na področju ponovne naselitve. To je pomembno tudi v loči finančnega upravljanja Evropskega sklada za begunce. Pri tem bomo uporabljali delegirane akte in zaradi tega bo upravljanje samim skladom veliko bolj oteženo. Ocenili bomo dosedanje izkušnje, skušali vzpostaviti skupni pristop in v luči štokholmskega programa izkoristili vse, kar nam leta daje na voljo. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Papa Nikolao v imenu skupine e EPP. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi komisarki za vse podane informacije. Gospa Tavares danes nažalost ni z nami, vendar bi se mu vseeno rad zahvalil za dosedanje sodelovanje. Prav tako bi rad povedal, kako zelo zadovoljna je naša politična skupina s tem programom Evropske unije za ponovno naselitev. Gospe in gospodje, govorimo o novi integrirani politiki, s katero bomo upravljali s tokovi beguncev. To je zelo pomemben instrument, vendar za ta instrument potrebujemo finančna sredstva, ki jih bomo pridobili iz Evropskega sklada za begunce. Bodimo iskreni, tega sklada do sedaj nismo dovolj uporabljali in mislim, da bi lahko s pomočjo tega sklada financirali veliko več dejavnosti. Mislim, da nimamo dovolj sredstev za reševanje problema ponovne naselitve na globalni ravni. Nekatere države sodelujejo pri teh ad hoc programih za ponovno naselitev, teh držav je premalo in zaenkrat številke niso najbolj spodbudne. 6800 beguncev je v letu 2009 prišlo v Evropo zahvaljujoč programu za ponovno naselitev. To je samo 8 odstotkov beguncev, kar pomeni, da je treba stvari bolje usklajevati. Opravili smo posvetovanja, pripravili smo poročila, spodbujali države članice, kajti želimo si, da bi te programe čim hitreje potrdili. Človekove pravice, zaščita človekovih pravic, solidarnost z najbolj prizadetimi državami so naši glavni cilji in tudi prednostni cilji. Zavedati pa se moramo, da obstaja tudi dodatni razlogi, zakaj bi vse države članice morale sodelovati pri tem programu. Preko tega programa bo namreč možno vsem tistim, ki pomoč potrebujejo, poslati sporočilo, da naj izberejo zakonit način, kako priti v Evropo če želijo seveda izboljšati svoje življenje. Potem pa še par besed o nezakonitem priseljevanju. Mislim, da se lahko preko programov za ponovno naselitev posredno lotimo tudi težav, ki jih povzroča nezakonito priseljevanje. Namreč migrante bomo spodbujali, da se zakonito vključijo v družbo, da se poslužijo zakonitih migracijskih. Poti. Še nekaj besed o dokončni ponovni naselitvi beguncev. Še vedno čakamo na končni predlog komisije. Dublin 2 je predstavljala veliko breme, breme za številne države članice, zato potrebujemo ustrezna sredstva za to vrstne programe. Hvala. Hvala lepa, gospod Masip Hidalgo. Za minuto in pol. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi gospe Malmström, da je danes z nami. Sam se strinjam s tem, kar je povedal v preteklosti gospod Tavare, strinjam se z delom, ki ga je opravil, sodeloval je z organizacijami izven Evropske unije, z OMPD-jem. Mislim, da je to zelo pomembno. Poleg tega se mi zdi, da bi bilo zelo dobro, če bi vse akterje na vseh ravneh vključili v svoje delo. Soočamo se z ogromno krizo ko gre za begunce. Prišlo je do neke vrste kolektivne amnezije. V Evropi, v bogatih državah smo pozabili na to, da drugot divjajo vojne. Vojne, ki povzročajo tudi begunce. Begunci pa so odgovornost naših držav, naših vlad. Zato bi morali nekako preseči to kolektivno izgubo spomina. Mislim, da bi se morali vsi zavezati k temu, da bomo storili več. Obiskali smo Iračane, Palestince, res moramo sprejeti dodatne obveze, ko gre za begunce iz teh držav. Navdušen sem nad delom, ki ga opravlja gospa Malmstrom, vendar se mi zdi, da bi morali tudi znotraj parlamenta preseči določene razlike. Gospa Malmstrom je bila članica parlamenta, sedaj je članica komisije. Več bi morali storiti na področju delegiranih aktov. Kaj ti zdi se, da se pojavljajo številne kritike. Mislim, da ne bi smeli zaiti v slepo ulico samo zaradi tega, ker se komisija in parlament ne dogovorita o delegiranih aktih. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa gospa Hirš za Alde za dve minuti. Hvala, predsedujoča. Spoštovana komisarka, Jasno je postalo, da moramo več držav članic prepričati v to, da se udeležuje tega programa in zato moramo poskrbeti za osveščanje in pa moramo predstaviti tudi prednosti, kajti vse države, ki so se odločili ta program, so povedale, da, bo, da bodo s tem delom nadaljevali. Za kakšne ljudi tukaj gre? Tukaj gre za ljudi, ki ne morejo po lastni moči priti v Evropo. To so bovni ljudje, ženske, otroci, ki bivajo v begunskih taboriščih zunaj Evropske unije in potrebujejo našo pomoč. Dobro se mi zdi, da bomo skušali dati tudi več sredstev na razpolago v skladu za begunce. Istočasno pa povdarjam, da je pomembno, da ko bodo ta sredstva izplačana nacionalnim parlamentom, da ta ne bodo izginjala v nacionalnih proračunih, ampak da bodo dejansko namenjena temu, da bo izgrajena trajnostna uh, infrastruktura, da bo denar predan tudi mestom, kjer se dejansko uresničuje integracija, kjer se daje na razpolago mesta v vrtcih, stanovanja in tako naprej. Uh, to je bistvena točka, da moramo vključiti tudi občine in pa mesta kot naše zaveznike v razpravo. Nacionalne države eh, so nekoliko nagnjene temu, da to kratkoročno zavračajo, ampak če želimo vse skupaj trajnostno načrtovati, potem je pomembna zave, zavezništvo med nami, Evropsko unijo in pa tistimi, ki na licu mesta nudijo integracijo. In uh, Tak pristop bi lahko prav gotovo dal nov zagon programu za ponovno naselitev. E, dobro se mi zdi to, da bi vključili državljane, da bi našli ljudi, združenja, ki bodo tem beguncem omogočili novo življenje. To jim moramo e, olajšati, moramo jim pokazati, kako deluje državna uprava, kje je naslednji bazen, kje so šole in tako naprej. Potrebujemo družbeni konsens da želimo podpreti program o ponovni naselitvi in dobra rešitev bi bila, da bi tukaj dali podarek predvsem na integraciji na licu mesta. Hvala lepa, gospa kolegica. Imeli smo tehničen problem, zato ste od tega profitirali, ampak mislim, da ste vseeno razumeli moj signal. No, kakorkoli, hvala. Naslednja govornica je gospa Flotre za zelene za eno minuto 30. Merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Tavares je končno prišel v dvorano in se bo lahko vključil v razprave. Dobro je, da smo se končno dogovorili o tem, kako uporabiti tudi Evropski sklad za begunce. Sredstva iz tega sklada bomo namenili temu, da se države članice spodbudi k oblikovanju programov za ponovno naselitev. Vesela sem, da je gospa Malmstrom tudi zavezana k doseganju tega cilja. Če si pogledamo nekaj številk, potem bomo razumeli, zakaj smo si zastavili te cilje. Ne smemo pa zaradi teh dodatnih programov zmanjšati sredstva za oblikovanje in ustvarjanje primernih okoliščin za sprejem teh beguncev. UNHCR je ugotovil, da je na svetu 470 tisoč oseb, ki bi jim morali pomagati, kajti to so begunci, ki se ne morejo vrniti v svoje prvotne države. Ne smemo pozabiti na to. Še na nekaj ne smemo pozabiti. V Franciji namreč imamo izkušnje tudi s tem, kako mediji zlorabljajo ponovno naselitev nekaterih beguncev kot eh, neke vrste krinko in predstavljajo vse skupaj kot dobro dejanje, pri tem pa pozabljajo na vse slabo, ki se dogaja. Nikar ne pozabite, da smo poslali nazaj v tretje države prosilce za azil, kljub temu, da jim tam morda grozi smrt. Na to ne smemo pozabiti. Hvala, gospa Flotre. Naslednja ima besedo gospa Veržja za GUE NGL in sicer za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama bi rada spregovorila o šengenskem informacijskem sistemu. Mislim, da bi si morali najprej ogledati pravni okvir, ki nam bo omogočil migracijo sistema SIS-1 na SIS-2. Zdi se mi, da zvonijo vsi alarmi. Gospa predsedujoča, testi niso bili opravljeni in dokončno zaključeni. Francija, Nemčija in Avstrija so nasprotovale temu predlogu, komisija pa še kar ustraja. V skupini GUE NGL, kot veste, nekoliko oklevamo. Ustrajno oklevamo ko gre za vzpostavitev sistema SIS-2, predvsem zaradi tega, ker nas skrbi varnost podatkov. Zdi se mi, da bi morali biti bolj realistični. Zavedati se moramo, da na področju varnosti obstaja ogromno tvegan, ogromno nejasnosti, to podarjajo tudi strokovnjaki, ki zagotovo vedo, o čem govorijo. Predvsem nas skrbi varstvo podatkov. Za zato, ker bi morali zaščititi te podatke pri vsakem državljanu in pri vsaki državljanki. V okviru tega sistema naj bi povezali posamezne podatkovne baze, ampak zdi se mi, da varnost ni dovolj zagotovljena, zato skupina GUE ne bo podprla tega transfera oziroma migracije. Hvala. Hvala, kolegica. Naslednji pa je gospod Beton iz eh, skupine Evropa svoboda in demokracije za minuto 30. Schengen, so... Hvala, gospod predsedujoča. Britanija ni del Schengna, zato ta predlog ne velja za Združeno kraljestvo. Staro, stara vlada se je ni odločila za opt-in in sedanja vlada mora, ostati, mora se odločiti za opt-out. Takšen ukrep bi samo spodbujal begunce k temu, da pridejo v Evropsko unijo. Predstavljajte si, da se pridruži Turčija, potem ne bomo pričakovali samo 72 milijonov Turkov, ki bodo imeli pravico za stop v EU in pa Britanijo, ampak eh, bomo imeli tudi tokove beguncev iz eh, Irana, Iraka, ti bi lahko preko turške meje želeli ponovno naselitev v Evropi. Britanija se tem temu ne bo pridružila. Ampak eh, zanimivo bo gledati, kako se vlada bojuje s temi vprašanji. Del eh, britanskih konzervativcev se pretvarja, da so euroskeptiki, potem, ko je um, liberalna stranka pa proevropska. Ampak eh, naš novi premijer Cameron bo te probleme zlahka rešil. Eh, tudi povičanje poslancev zahteva ponovno ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Eh, gospod Cameron se lahko ne odloči za novo ratifikacijo, lahko pa da končno Britancem eh, referendum o Lizbonski pogodbi, ki jim je bil oduzet. Hvala lepa, sedaj pa za odbor Libe. Eh, poročevalec eh, gospod Tavares za 4 minute. A no mundo refugiados que não podem nem voltar ao seu país porque a situação é Hvala lepa. Tukaj govorimo o, o beguncih, ki se ne morejo vrniti v izvorne države, saj jim to okoliščine ne dovoljujejo. Ne gre za ljudi, ki bi želili delo v Evropske unije. Eh, pa tudi ni toliko beguncev. Približno 200 tisoč na leto. To so begunci, ki nimajo možnosti za novo življenje v izvornih državah, ampak eh, s pomočjo mednarodnih eh, akterjev ZDA, Čile, Kanada in tako naprej, lahko ti ljudje ustvarjajo novo življenje v tretji državi. V Evropski uniji moramo povečati število beguncev, ki jih je možno ponovno naseliti. Komisija je zato revidirala celo vrsto določb, zato da bi omogočila okrepljeno politiko ponovnega naseljevanja beguncev v imenu odbora Libes sem predstavil dve poročevili, eno na osnovi lasne pobude in eno na osnovi soodločanja. Kar se tiče soodločanja, smo skušali predlagati štiri spremembe, dve pri postopku, dve pri vsebinah. Prva je ta, da se pri predlogu komisije poudarja regionalno prioriteto, tukaj gre za humanitarne prioritete. Mi želimo te prioritete obdržati, ampak želimo dati možnost tudi določene stopnje neodvisnosti, tako da bo Evropska unija lahko imela tehnike posedovanja za begunce, ki nam bi dovoljevale, da smo aktivni v določenih regijah in pa državah po svetu, tako da bi lahko spostavili odnose za upanja s temi državami. Istočasno želimo, da bi se države članice lahko sredotočile na tiste državljane, Eh, ki se jim zdijo humanitarno bolj problematični, kako naprimer žrtve mučenja, ženske, otroci, eh, žrtve spolnega nasilja. Eh, to so osebe, ki potrebujejo ponovno naselitev zaradi, huš, zaradi hudih zdravstvenih groženj. Potem predlagamo tudi modulacijo. Ta pomeni, da bi vsaka država članica, ki trenutno izvaja program ponovne naselitve, da bi vsaka država lahko postopala na svoj način. V tretjem letu bi potem vse države izvajale isti postopek, ko gre za ponovno naselitev. Res je, da smo za prvo leto izvajanja programa povišali sredstva, predvsem ker želimo, da bi bili ti programi trajnostni. Potem je tu še vprašanje samega postopka. Komisijo prosimo, da sproži nujni postopek, recimo za ponovno naselitev beguncev, ki prihajajo iz področji, kjer je prišlo do humanitarne krize, do kakšne druge katastrofe. Zagotovo humanitarne krize in druge krize ne upoštevajo nobenega časovnega okvira in jih je nemogoče predvideti. Gospa komisarka, kar zadeva sam časovni okvir, kar zadeva postopke. Evropski parlament se lahko odzove zelo hitro in se tudi strinja z vami. Res je, da imamo v okviru delegiranih aktov kratek čas za to, da podamo svoje mnenje. Odbori DV, e Libe in drugi, ki jih zanima določen problem, lahko tudi izrazijo mnenje. Ne moremo pa sprejeti tega, da bi komisija kot varuh pogodb rekla, da delegirani akti ne morejo biti sprejeti pri tako pomembnih odločitvah na področju zunanje političnih in humanitarnih politik. Sploh, če delegirani akti niso pravno sporni. Mislim, da ti akti niso upravna ovira. Komisija je tista, ki bi morala kot varuhinja pogodb braniti delegirane akte. Ti delegirani akti niso samo neki postopkovni akti. Pri vseh teh vprašanjih ne bi smeli kar tako sprejemati ovire, ki obstajajo pri ponovni naselitvi. Hvala lepa za nadaljne govornike. Prvi je gospod Busotil. Hvala lepa. Program za ponovno naselitev, ki ga vzpostavljamo, bi zapolnil vrzel, ki obstaja. Potrebujemo takšen pro program. In zato sem presenečen, da takšen program še ni obstajal na evropski ravni. Lahko si vzamemo zgled pri drugih državah, naprimer ZDA. Ti imajo program za ponovno naselitev, ki je zelo dober, zato se lahko veliko naučimo iz njihovih izkušenj. Takšni programi so izredno pomembni, saj dokazujejo, da je Evropska unija pripravljena pokazati eh, človekoljubno plat in pomagati številnim ljudem po svetu, ampak obstaja tudi drugi vidik. Istočasno bi zmanjšali tudi pritisk um, nezakonitega toka priseljencev, vključno s tistimi, ki pridejo v Evropsko unijo zato, ker potrebujejo zaščito. Zato bi lahko program za ponovno naselitev uporabljen za to, da bi sprejeli ljudi, ljudi naprimer iz Libije, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Potem bi ti ljudje imeli manj eh, razlogov za to, da prečkajo sredozemlje in s tem ogrožajo svoje življenja. Istočasno bi tudi pomagali državam članicam, ki trenutno že nosijo ta bremena ponovne naselitve. Ta program mora iti z roko v roki z drugim programom, ki bi pomagal tudi državam v Evropski uniji, ki imajo nesorazmerna bremena. Te države morajo dobiti takšen program, ki bo dovoljeval transfer ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi v druge države Evropske unije. Trenutno poteka pilotni projekt, ki poteka na Malti. Želim pa, se, želim pa si, da bi ta program postal stalen in da bi bil spostavljen tudi v drugih državah, eh, ki ga potrebujejo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Enču za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot poročevalec v senci iz skupine socialistov za poročilo o migraciji SIS-1 na SIS-2 bi rad povedal pa v besedu v zvezi s tem. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Kuelju za opravljeno delo, hvala lepa tudi za dobro sodelovanje pri pripravi tega poročila. Poleg tega bi se rad zahvalil gospe komisarki, gospe Malmstrom. Odkar je ona zasedla mesto komisarke, je pri teh vprašanjih zagotovljena veliko večja preglednost. Predvsem nas skrbi zamuda, do katere je prišlo pri sistemu in eh, pomankanje preglednosti. Zanima me, ali bi lahko komisija podala kakšen bolj konkreten datum v zvezi s tem, kdaj bo prišlo do migracije teh podatkov. Kolikor vem, testi, ki so bili opravljeni do sedaj, niso bili uspešni, kar pomeni, da vlada še toliko bolj velika negotovost glede varnosti in zanesljivosti tega projekta. Predvsem pa bo Evropski parlament spremljal to, kako se porabljajo sredstva skupnosti za SIS-2. Zato predlagamo, da se sredstva, ki so namenjena za sistem SIS-2, dajo zaenkrat v rezervo. To je varnostni ukrep in je popolnoma logičen projekt SIS-2 ne smemo ogroziti zaradi tega, ker ni zagotovljena zadostna preglednost ali ker nimamo politične volje. Treba je upoštevati tudi stroškovno učinkovitost in določiti datum za izvedbo sistema. Hvala lepa, sedaj pa gospa Ždanoka za minuto 30. Hvala lepa. Govorila bom o SIS. -u. Spoštovana predsedujoča, komisarka, kolegi, najprej bi se rada zahvalila gospodu Koelju za odlično delo. Rada bi povdarila, da je moja politična skupina od vsega začetka bila nekoliko skeptična, kar se tiče SIS-2, zaradi pomislekov na področju varstva podatkov. Sedaj se zdi, da ta saga še zdavnaj ni končana. Obstajajo zamude, dodatni stroški, nimamo pa nobenih pozitivnih rezultatov. Prav tako eh, nismo soglasni glede evalvacije testnih eh, projektov. Po mojem mnenju je pristop, ki ga je ubral poročevalec, popolnoma pravilen. Moramo biti iskreni in priznati, da trenutni projekt lahko doživi neuspeh in zato moramo razpravljati o alternativah. Prav tako moramo natančno preučiti razloge za ta neuspeh. Če moramo investirati še 30 milijonov več, potem bi parlament moral imeti vse informacije za to, da bo lahko sprejel obveščeno odločitev. Prav tako moramo ohraniti klauzulo o prenehanju veljavnosti. Ne smemo tudi investirati denar v vseživljenske projekte. Um, potrebujemo jasne kriterije za evalvacijo doseženega in se moramo hitro odzvati, če bo spet nekaj šlo na robe. Hvala lepa. Hvala lepa. Slepa gospa Ernst za minuto in pol. Hvala lepa. Govorim o SISP. Eh, mislim, da tukaj Evropa ne bi smela govoriti samo o željah, ampak o politiki, ki temeli na dejstvih. Zato bi morali v primeru Sisa si priznati, da so preizkusi tako imenovani mejnik ena bili neuspešni. Po osmih letih eh, smo ugotovili, da migracija na SIS-1, na SIS-2 ne more biti dosežena strani držav članic, ne tehnično, ne pravno. To ni samo moja ocena, ampak tudi ocena nemške vlade. Takšno je stališče pri nas doma. In uh, to stališče podpiram tudi sama. 90 milijonov evrov smo zapravili do sedaj za to, uh, Do sedaj za to še dodatne bi morali zapraviti in ne želimo podaljšanje roka uh, Eh, do leta 2013. Želimo, da bi se ta sistem eh, odpravil in da poiščemo alternative. Potem eh, levica kritizira SIS-2 zato, ker je dostop do sistema zelo razširjen, naprimer skozi obveščevalne službe. V Nemčiji obstaja zakon o ločitvi policija in pa obveščevalni službe. Torej, če ta dva tipa podatkov zamešamo, potem vse skupaj pristane pred ustavnim sodiščem. Vsaj z nemškega vidika bi morali to tako razumeti. E, prav tako se ne strinjam s tem, da se zbira ogromno podatkov, biometrične podatke in tako naprej. In to se nam ne zdi nesmiselno, nerazumno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa kolegica. Sedaj bi bil naslednji govornik gospod Messerschmidt, ki ga pa ne vidim v prostoru tako, da bo naslednji besedo dobil gospod Jakolino, ki je pravčasno vzel roko slušalke. Gospod Jakolino, imate besedo za dve minuti. Komisar. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Želel sem izraziti solidarnost. Namreč zdi se mi, da je trenutni pravni okvir dober za to, da se vzpostavi sodelovanje med državami članicami pri tej migraciji. Mislim, da je ta proces, ki ga izvajamo, veliko širši, zato ker se nanaša tudi na mednarodne begunce. Dobro bi bilo, če bi vse skupaj vključili tudi civilno družbo. Zlasti v luči tega, da bomo spostavili odbor za podporo azilu. Mislim, da bi morali podati jasne spodbude, nameniti za to finančna sredstva in opredeliti tudi roke. Za enkrat v programu Evropske unije za ponovno naselitev sodeluje samo deset držav. Mislim, da bi morali opredeliti tudi ustrezne sanitarne pogoje, tudi zdravstvene pogoje, kajte ne smemo pozabiti na to, da begunci pogosto pridajo v zelo slabem stanju. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi enotnost družin, ko gre za ponovno naselitev. Države članice bi morale oklestiti postopke, zato da bi se ti lahko čim hitreje izvajali. Biti moramo realistični, upoštevati moramo prizadevanja držav članic zlasti na jugu Evrope. Sodelovati je treba s tretjimi državami. Evropska unija bi morala sama opredeliti dogovore za sodelovanje, kot je naprimer nedavno storila Italija z Libijo in Nigrom. Mislim, da je to edina pot, ki bo prevedla do solidarnosti. Vse prepogosto države članice ne izražajo te solidarnosti, ko gre za upravljanje z migracijskimi tokovi. Hvala. Hvala lepa. Naslednja gospa Benova za eno minuto. Pani viceprezidentka, pani komisarka, kolegyňa, kolegovia, v prvom rade by som sa chcela podiť. Hvala lepa. Predsedujoča, kolegi in kolegice, gospodu Tavarešu se zahvaljujem za njegovo delo na področju begunske politike. Ob tem bi želela povedati, da mi je žal za to, da se samo malo držav članic eh, odloča za programe ponovne naselitve za državljane tretjih držav. Obstaja pomankanje koordinacije, ni sodelovanja med državami članicami in s tem so povezani tudi visoki stroški. To lahko privede do tega, da ta ideja ni dovolj privlačna. Če bi imeli dovolj politične volje, potem bi evropejci lahko imeli solidaren program za ponovno naselitev. Dobro bi bilo, da bi imeli tudi konkreten sklad, ki bi bil namenjen ponovni naselitvi. Iz tega svežnja bi lahko spodbojali nacionalne programe ponovne naselitve tam, kjer ti že obstajajo, lahko pa bi tudi centralno koordinirali te aktivnosti. Potrebovali bi koordinatore, ki bi lahko bil um, poblašenec za begunce v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tarant. Hvala lepa. Zahvaliti se želim vsem, ki trdo delajo na tej zgodbi brez konca SIS in VIS, gospod Koeljo in gospod Tavareš vprašanje dodatnih stroškov je zelo zaskrbljujoče. In če ne to, kaj bi lahko bolj jasno ponazarjalo, kako sposoben je gospod Barozo pri vodenju komisije. Mislim, da bi si morali vzeti to, kar se lahko naučimo, še posebej v zvezi z novo agencijo za informacijsko tehnologijo, ki bi lahko bila v Talinu. To bi bila situacija, ko bi zmagali vsi, kajti strežniki bi lahko ostali tukaj v Strasburu, delalo bi se pa v Talinu. Tako ali tako že imamo monopol in seveda sprejemamo odločitev o integraciji. Na koncu pa želim izraziti zaupanje, da bo gospod Malmström lahko rešila ta vprašanja in se vam lepo zahvaljujem. Herr kolege, als next... Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Diaz de Mero za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Zelo nakratko najprej želim čestitati gospodu Koelju. Proces naj bi bil končan do 30. septembra in hitro moramo delati, zato da bomo ujeli ta rok. Predlog komisije določa časovnico in umika klauzulo o prenehanju veljavnosti. Tretjič, imeti moramo dodatno časovnico, ki bi jo lahko podaljšali v postopku komitologije. Ta postopek ni predmet parlamentarnega nadzora in mislim, da to ni prav. Poleg tega moramo vedeti, kakšni so rezultati preizkusov in vedeti moramo, kaj se dogaja na tem področju podprl bi tudi predloge poročevalca in tudi mnenje računskega sodišča, če sistem ne bo uspešen. Čestitati želim gospodu Tavaresu za njegovo poročilo. Mislim, da v Evropski uniji ni dovolj solidarnosti in previdno moramo postopati v zvezi z finančno pomočjo, ki je na voljo državam članicam, ki prvič gostijo begunce. Še posebej zato, ker je naše mnenje, da bi takšni ukrepi potrebovali finančno študijo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Gijum za minuto 30. Kolegice in kolegi, zauzimamo se za to, da se spremeni Evropski sklad za begunce. Rada bi čestitala gospodu Okvelju in Tavaresu za opravljeno delo. Mislim, da bomo z glasovanjem o tem skladu jasno pokazali, da morajo države članice prevzeti svojo odgovornost pri ponovni naselitvi. Namreč obstaja velik razkol med eh, zmogljivostmi posameznih držav za sprejem beguncev in številom držav, ki sodelujejo v tem programu. Zavedati se moramo, da če ne bomo hitro našli rešitev, bomo morali begunce vrniti nazaj v njihove države, kjer jih čaka žalostna usoda. Vsaka država članica bi morala zelo jasno pokazati, zakaj je uporabila sredstva iz sklada za begunce, kot je rekla že gospa Malmstrom. Naloga bo težka, zato gospa Malmstrom res pozdravljam vašo odločnost. Moram pa podariti tudi tem, da je vključevanje beguncev ključnega pomena, če želimo biti uspešni pri svojem početju. Bolj kot bo begunec pripravljen in obveščen, lažje se mu bo vključiti v družbo države članice, kjer so ga sprejeli mislim, da bi morali res spremeniti koriš načine koriščenja sklada za begunce, kajti to nam bo samo korist. Hvala. Pač, eh, Hvala kot zadnji govornik. V razpravi bo gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Številne države članice, vključno z mojo Avstrijo, ne vemo, kaj bi morali storiti, zaprositi za azil in begunci. In prebivalstvo je proti temu, da bi jih imeli več. Kako je torej mogoče da si prizadevamo za to, da bi imeli več beguncev. Prosilci za azil želijo priti sem, kajti tukaj je življenjski slog boljši. Smo v času krize in ljudje zavračajo takšne predloge. To bi za celotno Evropsko unijo imele katastrofalne posledice, če nekdo pride sem kot prosilec za azil anzugleichen ist realitätsfern. Če poskušamo imeti enak standard življenja za vse, potem tega ne bomo preprosto mogli financirati. Mislim, da ne smemo odpreti vrat za gospodarske begunce. Hitre, nebirokratske postopke potrebujemo. Na to pa jih moramo poslati nazaj domov. Äh, äh, Razprava je konec. Sedaj smo v postopku pritegnite pozornost predsedujoče. Spregovorili bodo tisti, ki so zaprosili za besedo. Na voljo imamo pet minut in prvi govornik je gospod Luhan. Moram pogledati. Tako. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Evropski sklad za begunce temelji pravzaprav med na sodelovanju in usklajevanju. Vendar je zelo pomembno, da na evropski ravni sprejmemo neko pobudo. Ni dovolj, da samo države članice sprejmajo pobude za ponovno naselitev. Program, ki ga predlagate, je dober, vendar je treba zagotoviti usklajevanje in sodelovanje. S tem programom bomo spostavili nek okvir, znotraj katerega se bodo države članice veliko bolj zauzemale za ponovno naselitev. Nekatere države članice so storile že zelo veliko, ko gre za sprejem beguncev in tem državam je treba tudi finančno pomagati. Če bomo to storili, bomo tudi pokazali solidarnost. Kot Evropska unija bomo pokazali solidarnost in pomagali pri reševanju problema na globalni ravni. Daran, da ske... Hvala, kolega. Prosim, mm, imejte v mislih to, da je catch the eye čas za govor. Strogo eno minuto, naslednji je gospod Marinesko. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. A... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku bi rad podal eno pripombo, ki leti predvsem na kolega z levice. Mislim, da bi lahko enako rekli tudi za nekoga, ki naprimer stori kaznivo dejanje in ga pošljemo nazaj v prvotno državo. Sedaj pa nekaj v zvezi z migracijo SIS-1 na SIS-2. Do te migracije ne sme priti pred letom 2011. Zato me zanima, ali lahko komisija pove, kaj to pomeni za tiste države, ki še niso članice šengenskega območja. Ali komisija res ne more podati nobenega časovnega okvira ali bolj natančnega datuma, kdaj bo prišlo do migracije z SIS-1 na SIS-2. Zanima me, kolikšni bodo ti dodatni stroški zaradi migracije sistema SIS-1 na SIS-1 plus in na SIS-2. Hvala. Um, Hvala lepa. Naslednji je gospod Messerschmidt. Tak for formand. For et øh, år siden, der var alle vi Hvala lepa. Pred eh, enim letom smo bili vsi del volilne kampanje in smo se želeli zagotoviti nov mandat. Vemo, da so številne države poudarjale vprašanje Schengena v volilni kampanji. No, države članice se na raznolik način ukvarjajo s tem vprašanjem. Govorimo naprimer o pomankanju nadzora notranjih meja, slabim nadzoru zonanih meja, pomankanju nadzora nad priseljevanjem in tako naprej. In tukaj se postavlja tudi vprašanje, v kolikšni meri bi vključili Bolgarijo in pa Romunijo v Schengen. Morajo biti solidarni, ampak s kom pravzaprav? Prav? Kdo bi moral izkazati solidarnost? Vidimo, da se tukaj zlorablja eh, ta sistem. Moramo končno pokazati solidarnost tistim državljanom, ki trpijo zaradi politike Evropske unije. Hvala lepa sedaj pa gospa Anželili. Grat. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija bi morala imeti skupno azilno politiko in skupno strategijo za ponovno naselitev. S tem bomo namreč zagotovili človekove pravice, istočasno pa tudi omejili nezakonito priseljevanje. Tako da najlepša hvala obema poročevalcema, tudi komisarki Malmström. Sedaj imamo na voljo zelo dober instrument, ki ga bodo uporabile tiste države na jugu Evrope, v okolici sredozemlja, naprimer Italija, ki niso dosedaj drznile upati na solidarnost drugih držav članic ali nadaljeno odgovornost. Mislim, da bi morali za vse te politike zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva, vendar bi morali pri izvajanju programov zagotoviti ustrezen nadzor, poskrbeti za nadaljne spremljanje in poskrbeti tudi za izmenjavo dobrih praks. Pri človekovih pravicah je treba dati prednost otrokom, ženskam, ki so žrtve nasilja, trgovine z ljudmi, spolnih pohabljanj in tako naprej. Vem, da gospa Malmström skrbi za takšno vprašanje. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mülcer. Hvala, predsedujoča. Zdi se, da ima trenutno Unija na razpolago ne vem koliko sredstev po. Uh, svežnju pomoči. Sedaj želimo nameniti denar eh, za program za ponovno naselitev beguncev. Eh, zdi se, da je šengenska meja tako eh, luknjasta kot švicarski sir. Sedaj želimo dati na razpolago 6000 evrov na begunca. Če ima Evropska unija toliko držav, potem naj lepo prosim najprej podpre evropske družine, potem bi, potem bi morda imeli pozitivno rodnost in eh, argument, da potrebujemo priseljence za to, da ohranjamo število prebivalstva, bi končno zapadel mislim, da bi morali sredstva bolj smiselno uporabljati in to ne za gospodarske begunce. Če še želimo trošiti milijone, potem bi lahko te namenili tudi agenciji Frontex, ne pa v ta grob eh, šengenskega informacijskega sistema. Hvala lepa. Sedaj imamo še tri govornike v postopku Catch the Eye. Dala vam bom besedo, čeprav bomo s tem prekoračili predviden čas. Najprej je na vrsti gospod Pavka, če je možno manj kot za eno minuto. Eh, Hvala lepa. Želel bi govoriti o šengenskem informacijskem sistemu. Vemo, da je ta sistem že dolga leta v pripravi, vedno več denarja stane in rezultati niso znani. Morda bi bilo bolje, Eh, če bi, ive, če bi izvedli notranjo revizijo, zato da bi razmislili o tem, ali sistem lahko deluje, ali je koristen za Evropo in na to bi razmislili o tem, kako nadaljevati. Potrebujemo zakonodajni akt na področju nezakonitega priseljevanja. Na ta način bi lahko tiste, ki zaprosijo za azil legitimno oziroma eh, na zakonit način ponovno naselili. Morda bi lahko prisluhnili tudi novim državam članicam. Tukaj lahko vidimo, da eh, vsi priseljenci ne pripeljajo do, do zmanjšanja varnosti. Ni to edina motivacija. Manjka Hvala lepa. Samo nekaj besed o poročilu manjka. Prej sem se o tem dogovoril s kolegom. Želim se izreči proti dodatku denarja za sekretarjat, proti tem tisočim evrom in prav tako se. Prav tako nasprotujem novim zaposlitvam. Eh, po novih ocenah je bilo gotovljeno, potem bi naj. Uh, namenili 1500 evrov eh, za poslanca. To bi bilo zaničevanje davkoplačevalskega denarja. Spoštovani kolega, trenutno govorimo o drugi temi. Da, to vem, ampak s kolegom sem se govoril, da bom govoril o tem. Eh, Predsedojoča pravi, če ne boste govorili o pravilni temi, bomo pač nadaljevali z drugim govornikom. Torej kot zadnji ima besedo gospod Boris. Hvala lepa. Čestitati želim poročevalcem, še posebej gospodu Koelju. Sistema SIS-2 ne smemo opustiti, treba ga je uvesti in zato moramo nadaljevati s potrebnimi korake in podpirati Evropsko komisijo. Nov vizumski kodeks omogoča zbiranje biometričnih podatkov in SIS-2 bo omogočil zelo hitro preverjanje teh podatkov. Glede na izboljšanje varnosti, torej dela na SIS-2 ne smemo opustiti. Želim pa vas tudi opomniti na to, da smo nedavno sprejeli ukrepe, s katerimi smo omogočili, da omogočamo premike po šengenskem območju in Zato mislim, da moramo še naprej podpirati komisijo in upam, da bo komisija sprejela ustrezne ukrepe. Hvala, pridem dam besedo poročevalcema. Ima najprej besedo gospa Malštrm. Hvala lepa, gospa predsedojoča. In hvala vsem poslankam in poslancem za vašo podporo in za vaše komentarje v zvezi s tema dvema različnima, a zelo pomembnima temama. Začela bom z SIS-2. To je zelo pomembno in sama seveda Tudi sama vem, da je to že zelo dolga saga, to je zelo zapleten dosje in tudi zelo težaven. Verjetno bi lahko določene stvari izvedli drugače v prihodnosti, ampak s tem sem se poskušala spopasti zelo pregledno in komisija je dosledno spoštovala načrt, ki ga je predstavil svet in svet se je strinjal z sklepi na prejšnjem sestanku, bili so skeptični v zvezi z določenimi vidiki, ampak strinjali so se, da je bil test menik 1 uspešen. Sedaj sodelujemo z različnimi strokovnjaki, zato da bi ocenili in opredelili končne zahteve držav članic, zato da bodo izpolnili svoje operativne zahteve in da bi pripravili bolj konkretno časovnico za pot naprej. Te predloge bom 3. in 4. junija predstavila ministrom, zato da bi o njih lahko razpravljali in potem bomo to še nadalje ocenili po poletnem premoru in to bo seveda zelo pregledno in Evropski parlament bo v to vključen. Če odgovorim na vprašanje v zvezi z novimi državami članicami, pristop Bolgarije in Romunije bo potekal v okviru programa SIS ena za vse in kmalo bosta Bolgarija in Romunija tudi del tega. Pripravljamo se seveda tudi na, upam, da uspešen test menika 2, to bo jeseni letos in dokler to ne bo uspešno zaključeno, bomo imeli na razpolago ustrezne načrte za postopanje, če to ne bo uspešno. Upam, da seveda bo, ampak za vsak primer bo to vseeno uvedeno. Zahvaliti se želim vam vsem, gospodu Koelju, in zagotavljam vam, da bomo popolnoma pregledni in da bomo sodelovali z Evropskim parlamentom v zvezi s tem dosjejem. Kar zadeva ponovno naselitev. Strinjam se z gospodom Busutilom, ko je povedal, da je presenečen, da to prej še ni obstajalo. To je zelo dobra pobuda dobro je, da združujemo sredstva in sposobnosti držav članic in da spodbujamo dodatno ukrepanje na globalni ravni, zato da bi sprostili pritisk na begunska taborišča, potem, ko se pojavi kriza ali izredne razmere. Mislim, da bi države članice lahko bolj inteligentno uporabljale svoje sredstva in da bi lahko svoje ukrepe koordinirale z UNHCR in Tako bomo okrepili svojo vlogo na globalni ravni, pomagali pa bomo tudi ljudem, ki se znajdejo v zelo težavnih okoliščinah. UNHCR ocenjuje, da je bilo lani treba ponovno naseliti 747 tisoč ljudi. Potrebe so torej zelo velike, Evropska unija pa je tukaj, da pomaga. Mislim, da se vsi strinjamo v zvezi z namenom in ciljem tega sklada in upam, da bomo lahko kmalo rešili postopkovno vprašanje, zato da bo ta ukrep lahko sprejet čim prej. Številni poslanci ste omenjali notranjo solidarnost. To je seveda povezana tema, vendar nekoliko drugačna. Vem, da je tudi to potrebno, kaj te Evropska komisija je že podala predloge v zvezi s tem. Predagali smo za mehanizem začasnega odpovedovanja Imamo tudi Evropski urad za podporo, to bo na Malti, imamo pilotni projekt na Malti, to ocenjujemo in strinjam se, da bi morali najti načine, da bi to postalo bolj trajno in da bi več držav članic sodelovalo v tem, seveda pa je to osnovano na prostovoljni ravni in je odvisno od volje držav članic. Komisija pa bo preučevala tudi splošen mehanizem intrasolidarnosti in o tem bomo govorili naslednje leto. To je nekoliko drugačno od programa EU za ponovno naselitev, ampak še vedno zelo pomembno. Hvala vseeno gospodu Tavarešu, gospodu Koelju in gospodu Alvaru za vaše delo na tem zelo pomembnem dosjeju in Veselim se že nadaljnega dela z vami, zato da bi čim prej zaključili delo. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa imate besedo še oba poročevalca. Najprej gospod Koeljo za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil tudi vsem kolegicam in kolegom za prijazne besede glede dela, ki sem ga opravil. Gospe Malmstrom, pa bi rad povedal sledeče. Rekli ste, da ste podedovali ta dosje, vendar mi zaupamo v vas, v vašo zmogljivost in v vašo modrost, da boste znali projekt izpeljati do konca. Kolegi, ki so govorili pred menoj, so že omenili, da imamo časovni rok omejen. Dobro bi bilo, če ti instrumenti za migracijo iz sistema SIS-1 na SIS-2 ne bi bili časovno omejeni. To je res, ampak v nedogled pa stvari tudi ne morejo trajati. Če naprimer v določenem trenutku komisija ne bo opravila svojega dela, se bo lahko obrnila na parlament in prosila za podaljšanje mandata. Vendar bi bil to slab znak za institucije in tudi za evropske državljane. Strinjam se z vami glede tega, da bi moral odbor za globalno upravljanje programa biti omejen, da ne bi smel biti odprt za vse. Vendar se mi zdi, da je komisija svoj prvotni predlog nekoliko nesrečno oblikovala, zato ker ste omejevali sodelovanje v odboru za globalno upravljanje programa izključno na uradnike sveta in komisije. Vendar se tu pojavi zakonito oziroma legitimno vprašanje. Zakaj lahko uradniki sveta in komisije sodelujejo v odboru za globalno upravljanje programa, uradniki iz parlamenta pa ne? Mislim, da bi morali zagotoviti večjo preglednost. Gospa komisarka, kot ste že sami rekli. Hvala lepa. Kot zadnji pa še gospod Tavareš za dve minuti. Kolegaš, ki participar v nešteva, dobri. Hvala. Jaz krejk si ja, ki je alguma žunson dvontaž. Hvala lepa. Gospe komisarki, hvala vsem kolegicam in kolegom. Ko gre za ponovno naselitev beguncev, mislim, da smo si vsi enaki. Res je, da je to vrstno razpravo težko voditi v Evropi, zavedamo pa se, da obstaja problem. Problem je treba rešiti tako za nas, kot tudi za begunce. Vemo, da v begunskih taboriščih obstaja tudi ogromno otrok, ki izgubljajo leto za leto in vsta čas bi lahko bolje izkoristili, če bi ti otroci živeli v Evropi, kar pomeni, da je ta problem nujno treba rešiti. Omenjali ste proračunske in postopkovne težave, mislim, da bi vse te težave lahko prekoračili ob upoštevanju določil pogodbe. Ta program ni resničen program za naselitev beguncev. Gre pravzaprav za pobudo, s katero bomo izboljšali kakovost ponovnega naseljevanja beguncev. Sodelovati pa je treba z lokalnimi skupnostmi, z občinskimi skupnostmi, združanji z mednarodnimi organizacijami, z nevladnimi organizacijami. Vsi ti otroci, ki so v begunskih taboriščih, bi morali biti v šolah, bi morali študirati. Zato bi morali pri ponovnem naseljevanju upoštevati tudi ta vidik. Poleg tega pa ponavadi traja ogromno časa, preden v državah članicah potrdijo naprimer vse dokumente, ki so potrebni za to vrstno tranzicijo oseb. Urad za podporo azilu bi moral stalno delati na tem področju. V okviru tega urada bi morali izmenjevati dobre prakse, se med seboj usklajevati, prav zaradi tega, da bi celoten proces ponovne nasolitve olajšali za begunce nima smisla, da begunci ostajajo v begunskih taboriščih neomejen čas. Bolje je, da poskrbimo za dobro ponovno naselitev. Hvala. Hvala lepa. S tem je zaključena skupna razprava. Glasovali bomo danes popovdne ob 12. uri. Tako da sedaj obravnavamo naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo kolega Alvesa. Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj odaljenih regijah Unije poročevalec gospod Alveš ima